je temeljni dokument za nas vse in te pogodbe se moramo držati. Poleg tega je suverenost posamezne države tudi neke vrste skupna evropska suverenost, če je že 27 držav članic združenih. In pa dvotretinska večina, govorimo o dvotretinski večini v parlamentu, ne gre za dvotretinsko večino, ki bi bila izid volitev. Kljub temu pa to kaže, da obstaja veliko soglasje. Po drugi strani pa je tako, da je opozicija bila praktično izključena iz tega celotnega postopka. Dvotretinska večina je sicer verodostojna, kljub temu pa je prišlo do kršitve pravic. Gospod Tavareš, ali sprejemate modri karton? Ok, so please. Dobro, izvolite. gospod Tavareš, samo kratko vprašanje. Kdo vam je dal pravico, da govorite v imenu 500 milijonov evropskih državljanov? Zelo jasno ste spregovorili. Javno mnenjske.